Bien, mes chers collègues. Dobro, spoštovani kolegi. Začenjamo sedaj z skupno sejo o e, proračunski zmogljivosti euroobmoča. Včeraj smo imeli res zelo zanimivo priložnost prisluhniti sedmim ministrom, kar je res privilegij za Evropski parlament. Torej, neposredni stik s ministri in ugotovili smo, da mnenja niso zelo konvergentna. Ampak dobro se mi zdi tudi, da ministri lahko srečajo poslance in pa parlament eh, ministre, kajti eh, to so eh, zastopniki vlad in ne zastopniki sveta, ki se menjajo vsaka, vsaki šest mesecev. In takšna takšna srečanja so v interesu Evropske unije. Sedaj pa bomo prisluhnili eh, soporočevalcema. Imamo zelo veliko predlogov sprememb in poskušala boste oblikovati kompromisne predloge. Ne vem, kdo bo začel, gospod Böge. Äh, Hvala lepa aber bei mir im Wahlkampf. Hvala lepa, predsednik. Včeraj nisem mogel biti na vzoč, to je bilo povezano tudi z našimi nacionalnimi volitvami, tako nisem mogel biti pravočasno tukaj. No, moj favorit je včeraj zmagal z 81 proti 19 in če tudi naše poročilo tako zmaga v našem odboru, bo to krasno. Prsenik še vedno je prezgodaj, da bi pripravili svežen kompromisnih predlogov, ampak lahko vam zagotovimo, da z našim osebjem delamo na tem. Predvideli smo časovnico, ki dovolj eh, zgodaj, pred začetkom dela 29. in 30. Eh, zagotavlja kompromisne predloge. Torej, ti bodo na voljo dovolj zgodaj. Delali smo že na prvih odstavkih od 1 do 16, sporočevalci v, še, v senci, to je bilo konstruktivno zasedanje. Nadaljevali bomo sporočevalci v senci in ocenjevali pomembne dele besedila. Kje pa bi še želeli odgovore političnih skupin? Če si pogledamo točke 1 do 16 osnutka poročila, tukaj govorimo o, o paktu stabilnosti in rasti, uh, o njegovem delovanju, učinku, izvrševanju, o tem bi se morali še pogovarjati. Kaj bomo storili z dejstvom, da države članice pogosto ne izpolnjujejo zahtev v okviru tega pakta. Potem gre za ulogo priporočil značilnih za posamečne države. Potem je tukaj še kodeks konvergence, o tem smo se že pogovarjali, glasovali zan v parlamentu torej ta kodeks konvergence bo tudi pomemben. Pa je tukaj še mehanizem za blaženje pretresov. Razpravo je treba poglobiti, kajti očitno je bilo, da sva poročevalca predstavili dve različni možnosti, potem pa je sledila razprava, neke vrste delavnica bo na voljo tudi po počitnicah. Predstavljena je bila tudi študija o tem, kakšen bi lahko bil ta mehanizem za, za, mehanizem za blaženje pretresa. To so torej bistvene točke. Naši predlogi sprememb gredo v tri različne smeri in treba se bo odločiti, da bomo našli uh, uravnotežen predlog, ki bo tudi realističen. To pomeni zame tudi realistično vizijo tako da bomo imeli prave instrumente ob pravem času. Želim vas le spomniti, včasih je treba spomniti tudi evropske ministre za finance. Evropski parlament je že leta 2001 in leta 2002 predlagal, da potrebujemo evropsko obalno stražo in uh, potrebujemo preventivno razpravo in pravočasne odločitve, ki nas pripeljejo v trajno stabilizacijo evroobmoča. In to je nujno za vse. Na koncu pa še vprašanje lastnih sredstev in proračunskih vidikov. Seveda tudi mi čakamo na to konferenco o lastnih sredstvih, ki bo potekala septembra različne predloge imamo, kako uplesti nacionalne parlamente, kakšne opcije so na volje glede lastnih sredstev. Potem so tukaj eh, vprašanja ustavnih sodišč, kakšne so možnosti na podlagi obstoječih pogodb. Razprave na to temo je treba poglobiti. Poglobiti je treba tudi razpravo o javnem dobru. Potem pa so tukaj eh, še vrste instrumentov, vloga IMS-a, e gre za prenos sredstev v EMS oziroma v EMF in uh, teh stvari v našem poročilu ne smemo zamešati. Potem pa je tu še vprašanje o, o potrebni strukturi upravljanja. Kaj je potrebno, da ne bomo izgubljali časa pri spreminjanju pogodb. Jasni moramo biti glede tega, kam želimo. Lahko imamo simultan pristop skupaj z drugimi poročili iz odbora AFKO, od gospe Bleso, gospoda Broka, gospoda Verhofštata. Smo v stikih z drugimi poročevalci, tako, da na koncu ne bi prišlo do razhajanj. To ne bi pomagalo nikomu od nas. Potem pa še vprašanje eh, časovnice. Potrebujemo nekaj usmeritve glede navedenih točk iz različnih skupin eh, in upam, da bomo na koncu dobili kompromisne predloge, ki bodo na široko podprti. Hvala lepa. Torej, eh, skupna pamet eh, med gospodom Bögem in mano, ki se je razvila tekom tega dela, eh, me je privedla do tega, da sedaj nimam pravzaprav več kaj zapovedati. Ampak gospod Böge je omenil poročilo Mednarodnega denarnega sklada in vse vas vabim, da si to poročilo pogledate. Ne zato, ker pravi to, kar pravimo mi, Eh, ne zato, ker nam dela kakršnokoli reklamo, ampak um, Mednarodni denarni sklad v tej študiji, ki je išla prejšnji teden, eh, dejansko kaže na eh, to, da lahko tudi tako kredibilna institucija, ki omogoča resničen razvoj na tem področju, podpira naš pristop. Torej, pristop eh, parlamenta. In to izpostavljam zato, ker eh, se to pridružuje sklepu gospoda eh, Böga glede ehm, tega, da je parlament že zelo, zelo dolgo želel, da se vzpostavi Evropska obaljna straža, pa je do tega prišlo šele zdaj. Včeraj zvečer smo imeli razpravo z ministri za finance in to je bil izreden dogodek. Verjetno je bil tu tudi eh, izbor eh, časa in teme zelo primeren glede na sedanje razmere po referendumu v Združenem kraljestvu so bili izraženi nekateri dvomi v zvezi z eh, pospešitvijo dela na tako občutljivem dosjeju, kot je naš. Za veliko poročevalcev tu ne gre za to, da se eh, samo na institucionalni ravni lotimo tega vprašanja. In zato imamo v odstavku 12 amantma, s katerim uh, še enkrat podčrtavamo to, da mora biti to vprašanje vključeno v in upeto v splošno razpravo o prihodnosti Evropske unije. Torej, vemo, da zgolj institucionalni pristop ne bo dovolj, eh, če želimo odgovoriti na eh, pričakovanja naših sodržavljanov. Kaj ti sicer dajemo vtis, da smo kot tiger v kletki. Uh, Tudi eh, to je gospod Böge že omenil, da smo z odborom AFKO tudi že eh, razdelili eh, različne teme, s katerimi se bomo ukvarjali, torej oni bodo tu igrali glavno ulogo, medtem ko pri definiciji kodeksa konvergenčnosti pa bomo mi, torej odbora za proračun in eh, odbora ekon, tisti, ki bomo imeli vajeti v rokah. Želela bi opozoriti kolege na tri vidike. Prvič gre za konsolidirano različico poročila, ki smo ga posredovali. Torej, Noben od naju ni uložil predlogov sprememb v lastnem imenu, temveč gre za amandmaje, ki so so podpisani. Ponudili smo tudi eh, revizijo te prve različice, ki že vključuje tudi predloge sprememb eh, soporočevalcev. In to v nobenem primeru ne želi prejudicirati eh, glasovanja v tem odboru, ampak eh, kaže na naše skupno delo. Kot je gospod Böge že povedal, eh, bom tudi sama izpostavila tri primere, torej tri teme, kjer potrebujemo prilagoditev in tu mislim tudi, da med 836 amandmaji, ki so bili predlagani, tudi možnost za kompromise. Torej prvič gre za eh, odnose med eh, državami članicami in evroobmočjem in eh, državami, ki niso članice in evroobmočjem. To je tudi del vprašanj, ki se jih postavljamo, kajti tudi po referendumu 23. junija vidimo, da Eh, nekatere ljudi skrbi, da bi se ukvarjali sedaj z eh, vprašanji, ki razdvajajo Evropo, kot je naprimer euroobmoče. Nasprotno, po 23. juniju se moramo ukvarjati z euroobmočem, ki je ta skupni prostor, kjer se vsi lahko najdemo in ki, kateremu se vsi lahko čimprej pridružimo. Uh, Drugo, kar bi izpostavila, je način financiranja in pa povezava med um, proračunom Evropske unije in proračunom euroobmočja. In tu imam občutek, da so socialisti uložili amandma 425, eh, ki se ga je treba pogledati, kajti to bo lahko osnova za razvoj stališča parlamenta glede te občutljive teme. In na to Še zadnje, kar bi omenila, pa je vprašanje eh, državnega dolga. Tudi v moji politični družini je bilo to vprašanje tudi izpostavljeno v številnih eh, predlogih sprememb. In tu amandma 441 tudi lahko ponudi takšno osnovo ki ne bo postavljala pod vprašanje celotnega pristopa. To je vse. Hvala. Dobro, potem pa sedaj dajemo besedo poročevalcem v senci odborov Boč in Ekon in predlagam, da se omejite na največ štiri minute, tako da se lahko vsi izrazite, potem pa bomo šli po metodi pritegnite pozornost predsednika. Uh, Hvala, predsednik. Najprej bi se zahvalil poročevalceva za delo. Hvala tudi za sestanek poročevalcev v senci. Ta je bil zelo konstruktiven. Ključno vprašanje, kjer bi morali začeti, po mojem mnenju, je. Yeah. Ko govorimo o fiskalni zmogljivosti, gre za vprašanje, kaj potrebuje naše gospodarstvo. Torej, kaj lahko fiskalna proračunska zmogljivost naredi, da postanemo bolj odporni. Treba je preučiti vzroke za zadnjo krizo, preveč dolga, premalo konkurenčnosti, preveč krhek bančni sistem. Seveda poteka delo na področju bančne unije, delo z vladami in smo, kjer smo. Glede dolga se strinjamo, da ta obstaja. Potrebujemo več pravil? Mislim, da ne. Ali potrebujemo manj in bolj prav, eh, prožna pravila? Tudi ne. Treba je zagotoviti izvajanje obstoječih pravil. Na področju konkurenčnosti je pomemben napredek eh, na območju EU. Ta pomeni razočaranje imamo priporočila za posamezne države, ta pa se ne izvajajo. Včeraj je potekala zanimiva razprava z ministri. Načeloma gre za dve plati debate. Nekatere reforme ne stanejo denarja in te je treba izvajati na nacionalni ravni. Ni nobenega razloga, da se te reforme ne izvajajo. Potem pa so tukaj še reforme, ki stanejo in To je treba podpreti z instrumentom, fiskalnim instrumentom. So, to so zadeve, ki jih lahko dosežemo brez sprememb pogodb. Treba je ugotoviti, kakšen je učinek na gospodarstvo. Državljani morajo videti, da iz vseh teh reform izhaja dodana vrednost in potem lahko razmišljamo o bolj dolgoročnih korakih, ki bodo s časoma zahtevali tudi spremembo pogodb. Potem pa še ena točka, na kratko se bom dotaknil včeraj na sestanku. Eh, z ministri za finance smo se pogovarjali tudi o financiranju eh, fiskalne zmogljivosti. Ko gre za obseg te zmogljivosti, moramo vedeti, koliko denarja je na voljo in odkot ta denar prihaja. To je ključno vprašanje, ki ga moramo pojasniti eh, skozi celoten proces. Žal, odgovori ministrov včeraj so prinesli precej razočaranja. Konec uh, avgusta se bomo sestali tudi strokovnjaki. Zagotoviti moramo več informacij o tem, kako se izogniti uh, tveganjem. Potrebujemo kondicionalnost in zato bo sestanek konec avgusta pomemben. Potem so tukaj še scheme za uh, zavarovanje brezposelnosti. Kolegi iz odbora Ekon v okviru ELS so bili proti tem schemam uh, za garancijo proti brezposelnosti. Zakaj menimo, da to ni izvedljivo? Prvič, na nacionalni ravni je to vprašanje zelo povezano uh, z upokojitveno starostjo in države članice se razlikujejo. In to potem vpliva tudi na, na eh, pokojnine. Včeraj eh, so to omenili tudi ministri, tudi gospod Azerblum. Uh, ljudje v krizi potrebujejo rešitve. Dejstvo je, da uh, ljudje skušajo najti zaposlitev tudi v drugih državah. Lahko nas zadanejo različne krize, nekatere so asimetrične narave, drugo se, so simetrične narave in uh, treba zagotoviti delovna mesta ljudem tudi v drugih državah, kadar pride do krize. No, naj zaključim. Mislim, da je gospa Berez to že omenila bolj podrobno. Gre za možnost za države zunaj evroobmočja, da se pridružijo proračunski zmogljivosti. Tiste države, ki imajo pravno obveznost, da se pridružijo evroobmočju, potem ko izpolnijo pogoje, so v procesu priprave na vstop v evroobmočje in zato morajo imeti možnost, da se eh, priključijo proračunski zmogljivosti, tako v smislu prispevkov, upravljanja in tako naprej. Če želijo, da njihova gospodarstva postanejo bolj konkurenčna, se morajo pripraviti tudi v smislu upravljanja za tisti čas, ko se bodo pridružile evroobmočju. Hvala lepa, se upravičujem, če sem bil predolg. Si, Paul Tang. Najlepša hvala, Paul Tang. Hvala lepa. Dobro je imeti to izmenjavo mnen. Mečno tudi sestanek poslancev eh, senci. Dobro je sedaj imeti to tudi tukaj. To je ključnega pomena za to, da bi stabilizirali evroobmoče, da pa še več, da bi podali jasnost glede evropskega proračuna ko to pravim, pa seveda moramo skušati doseči tudi področja, ki jih prej nismo. To je tisti pravi prispevek tega poročila. Torej, želim si jasne razdelitve pristojnosti, kdo počne kaj. To je ključnega pomena. Naprimer, proračunska pravila in proračunska zmogljivost. Sta na dveh različnih bregovih. Imamo potem nacionalno proračunsko politiko in proračunsko zmogljivost evroobmočja. In sveto se potem sprašujem, kako bodo evropski parlamenti in nacionalni parlamenti vključeni. To je ključnega pomena. Potrebno bo torej spoštovati pravila, ki jih zaenkrat ne spoštujemo dovolj in pomembno je, da nacionalni parlamenti in nacionalne vlade ne bodo mislili, da je to njihova politika. Samo njihova politika. Sedaj je pomembno, da to sprejmajo tudi oni in vlade. Potem pa še tretja stvar, povezava med eh, proračunsko zmogljivostjo in evropskim proračunom. Mislim, da potrebujemo tudi demokratični nadzor. In upam, da bo predlog spremembe 452 pokazal, kako lahko boje združimo. Menim namreč, da moramo imeti na koncu poročila jasen odgovor, kajti to bi predvsej pomagalo. Potrebno je še kar nekaj elementov pojasniti, glede proračuna, glede lastnih sredstev, naprimer. primer to ima upravka tudi s politično zmešnjavo in nestabilnostjo, ki smo jih sedaj priča. To je nepotrebno, temu se lahko izognemo. Vidimo pa tudi, da so strukturne reforme v spredju, to je sta povezano s fiskalno zmogljivostjo, vendar pa gre tudi širše. In nadalje potrebujemo pravo konvergenco, in zato potrebujemo naložbe. Primankuje nam naložb. Junkerjev sklad, čeprav se to naj ne bi uporabljal, je eden od instrumentov, ki jih potrebujemo v Evropi za naložbe. Konvergenco bomo imeli le, če bo dovolj naložb, tako zasebnih kot javnih. In mislim, da mora tudi v proračunu EU biti dovolj prostora za naložbe veselim se nadaljnih razprav. Si. La parole est maintenant. Najlepša hvala za to, gospod Kölner. Monsieur Kölner, ki nous a quitté. Očitno ga ni več v dvorani. Gospa Pirko Rovanen Lerner. Ste tukaj? Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, predsednik. Naj začnem splošno pripombo. Meni se ne zdi presenečenje, da sedaj zamisel o Evropski zakladnici dobijo na pomenu. To je tipični evropski odgovor na kakšno koli krizo. Pravih rešitev pa ni težave z ekonomskim upravljanjem v Evropi niso pomankanje institucij, temveč pomankanje izvrševanja pravil. Najbolj jasen primer je pravilo, da mora proračunski premakaj ostati po 3 odstotki BDP-ja in dolg pod 60 odstotki ti pravili sta bili že v Maastrichtski pogodbi, ki daje ta podlago za Evropo. Ni mi seveda potrebno povedati, katere države so pogosto kršile pravila. Skoraj da ni države, ki ne bi nikoli prekršila pravil. To se mora spremeniti. Moji predlogi sprememb predlagajo, da se vrnemo k Maastrichtskemu duhu evroobmoče na podlagi pravil z jasnimi izvršljivimi sankcijami za države članice, ki pravil ne spoštujejo. Kar nekaj držav pa ne bi smeli prisiliti, da ostanejo v evroobmoču proti svoji volji. Zato sem podala predloge sprememb, ki pravijo, da če države članice ne želijo več ostati članice evroobmoča, da bi morale dobiti možnost oditi iz evroobmoča pod vodstvom in smernicami komisije in ECB. Hvala lepa. Merci. Najlepša hvala. Prosim za priložnost, da še sam podam svoje komentarje. Tudi jaz sem bil soporočevalec v imenu skupine Alde. Mislim, da moramo pokazati, da evroobmoče dejansko je evropska dobrina. In vse članice Evropske unije bi se morali pridružiti evroobmočem. Bi morali imeti to željo. Govorili smo že o paktu Evropske unije za stabilnost in rast, kot to nekakšno so lastništvo nad to politiko in vsaka država članica bi morala predstaviti svoje bilance, svoje ocene, kar bo odražalo tudi določeno mero transparentnosti in pa iskrenosti v smislu homogenega izvajanja te politike. Prav gotovo lahko dosežemo še veliko napredka v smislu dosežkov, ki bi bili prepoznavni tako v eni državi članici kot v drugi zaenkrat delujemo na heterogen način, to delo pa ni učinkovito. In seveda se moramo zavedati, da se situacija po posameznih državah članicah pri tem močno razlikuje. Drugič, ustrajati moramo pri pomenu kodeksa konvergence. Mislim, da bi morali znotraj tega kodeksa omogočiti tudi določeno mero prožnosti. Ne moramo stiskati države članice v steznik imperativa, vendar bi bilo dobro imeti določen ustroj, znotraj katerega bi lahko zagotovili konvergenco nacionalnih sistemov. Kar zadeva proizvodnjo in stroške dela, pa tudi pokojnine, bi morali imeti jasno vizijo, pa tudi jasne informacije o stanju v vsake državi članici. Naš cilj pa bi moral biti v čim večji meri usklajevati situacijo tudi na zakonodajni ravni. Mobilnost delovcev in pa socialna zaščita, do katere so upravičeni, tudi to sta dva vidika, pri katerih je treba zagotoviti konvergenco. Fiskalno vprašanje, tukaj je bil dosežen precejšnji napredek. kakšno obdavčitev ne bi se predvidela za družbe in podjetja, fiskalna optimizacija je neučinkovita, zaradi tega, ker imajo nacionalne države vedno več posebnih režimov, tudi davčne odločbe kažejo na to, ustvarja se konkurenčnost med državami članicami, kar onemogoče fiskalno optimizacijo potrebujemo večjo preglednost, transparentnost, s katero bomo lahko zaključili s to škodljivo prakso. To velja tudi za naš model socialne zaščite in financiranje tega modela. Ali naj nadaljujemo s financiranjem na račun delavcev ali pa naj se preusmerimo bolj v obdavčitev potrošnikov tukaj bi lahko na nek način neutralizirali vedno večji trend preizposobnosti. Obenem mislim, da moramo biti zelo solidarni tudi pri investicijah in na strukturi. Ustrajati moramo tudi pri aktivni udeležbi socialnih partnerjev. Ekonomsko-socialni odbor bi morda lahko znotraj odbor svojega delovanja predvidel delovno skupino za evroobmočje oziroma sekcijo, saj je jasno, da prihodnost evroobmočja ne bo več eh, le v rokah finančnega in gospodarskega sektora, tudi socialni partneri bi morali znotraj držav članic evroobmočja izmenjavati svoje stališča, pričakovanja, pomisleke, spodbujati je treba pravo razpravo strani socialnih partnerjev, ki morajo prevzeti tudi del lasništva nad upravljanjem evropmoča. S temi besedami predam besedo gospoda Torvalca ni z nami, prav tako ne gospoda Demasija, gospa Nirjada. No, gospod Demasi, ste tu? Hvala lepa, predsednik, hvala za upravljeno delo, obema poročevalcema. Naj povem, da sem popolnoma prepričan, da imamo asimetrične pretrese v evroobmočju. Od začetka krize smo imeli zelo različne stopne inflacije po državah članicah in različne stopne obrestnih mer. Istočasno pa, če bi želeli cenovno konvergenco, bi potrebovali makroekonomsko stabilizacijo. Prav tako menimo, da je analiza ki pravzaprav samo govorite, da smo imeli prevelike dolgove, javne dolgove, da to je premalo. Tudi na Irskem, naprimer, smo videli, da so drugi dejavniki odigrali pomembno vlogo. Če bi torej morali bolj zategniti vejake, kar se tiče fiskalne politike, bi morali potem govoriti tudi o tem, kako se je vzpostavljalo ravnovesje, če pač javna poraba pada in je manj dolgov javnih, potem mora imeti več dolgov gospodinstva. Tako pa če. Če ne bomo imeli dovolj fiskalnega manevrskega prostora, bo pritisk na plačah in tudi ne želimo povezave s proračunsko zmogljivostjo in strukturnimi reformami, ki bi omejili javno popraševanje. To bi bila potrata sredstev, ko bi potem seveda torej niževali, zniževali plače in pokojnine in bi tako tudi zmanjšali popraševanje. To bi bilo politično nespametno. Nadalje mislimo, da potrebujemo javne naložbe in v državah kot je Grčija, kjer so znižili delovne stroške, da se ni prav dosti izboljšalo. Zakaj ne? Zato, ker ne gre samo za cenovno konkurenčnost glede plač, gre tudi za produktivnost. In za produktivnost potrebujemo naložbe. In mislimo, da bi bilo ali dobro omejiti omejitve na ravni držav članic in bi državam članicam dovali vsaj, da izuzamejo javne naložbe iz pakta za stabilnost in rast ali pa da bi imeli več pomoči EIB ali sklada, ki bi financiral te naložbe. In potem postopek makroekonomskih naravnovesij bi moral biti tak, da bi tudi države s presežki morali popraviti svoje politike, kajti to je najboljši način, da zagotovimo, da ne bomo potrebovali velikih transferjev. Najboljši način za zniževanje neravnovesij je, če pregovorimo o državah s preseškom tem nismo govorili v preteklosti in tukaj mora biti odločna povezava z proračunsko zmogljivostjo in postopkom za makroekonomsko neravnovesje. In če ne želimo preobremeniti scheme za brezposobnost na evropski ravni, moramo imeti politike, ki bodo ciljale na polno zaposlenost in to potem vodi spet do potreb programov javnih naložb, še prav posebno, da se lotimo težav brezposobnosti med mladimi v Evropi. Hvala lepa. Ernest Maragar. Sí, gracias, presidente. Yo creo que... Hvala lepa, predsedujoči. Torej, sedaj smo na koncu torej, prve etape tega poročila in zaenkrat smo še živi, kar je že precej. Cenimo delo poročevalcev, gospoda Böge, gospe Perez to delo je zelo pomembno. Vemo tudi, da moramo še dopolniti to pokrajino, torej še odločiti o predlogih, o opcijah. Meni se zdi najpomembnejše naslednje. Torej, ni samo parlament tisti, ki odloča. Moramo doseči, da bo tudi svet deloma ali v celoti sprejel ta koncept. Torej, moramo zagotoviti, da bo ta koncept tudi na dnevnem redu vseh evropskih inštitucij. Torej, veseli me, da smo lahko prisluhnili gospodu Montiju in njegovi eh, viziji, eh, ki uliva precej eh, upanja glede prihodnosti lastnih sredstev. Torej, mislim, da sta poročevalca tudi ustrezno izpostavila te tri glavne usmeritve. Torej, um, vemo, uh, kaj se je zgodilo z varčevalnimi ukrepi uh, v nekaterih državah uh, in te posledice poznamo. Za enkrat imamo samo negativne uh, Eh, posledice, kar je posam jasno. Tudi na včerajšnjem sestanku in tudi v tem poročilu se pojavlja koncept eh, javnih eh, evropskih naložb, ki je pomemben element teh sredstev, s katerimi razpolagamo. To je tudi predvideno v evropskem eh, proračunu, je pa povezano tudi z politikami držav članic, fiskalnimi politikami in pa s prispevki držav članic. In eh, treba je razmisliti, kje lahko dobimo nova sredstva, kje so ta eh, sredstva razpoložljiva in v koliki meri je to realistično. Ne gre samo za to, da se vsega, naše mnenje tu upošteva. Gre tudi za to, kot je povedala gospa Perez, da se to uresniči. In to mora biti zelo jasno identificirano. Potrebujemo tudi jasno razpravo o tem, tudi v odnosu do različnih schem za zaposlovanje in tako dalje. Kar se tiče eh, javnih eh, sredstev, kot je izpostavil gospod Monti in o tem smo imeli tudi razpravo, tudi tu je potrebno definirati javne investicije, ki morajo biti skladne s prioritetami in cilji. In v prihodnih eh, tednih bomo govorili tudi o varnosti. To je najlažji primer skupnega evropskega vprašanja, ampak eh, ni pa to edina tema. Imamo tudi eh, zaposlovanje, podnebne razmere in tako dalje. Celo poletje bomo lahko o tem razmišljali in veselimo se že dela na tem. Bas Eickhout. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Resnično upam, da ko bomo vodili to razpravo, bomo imeli odprto, pošteno razpravo in bomo naše politične mantre pustili za sabo. Ko slišimo, pravimo samo strukturne reforme, povrnimo konkurenčnost, pa bo vse lepo in prav. Pa dajte no. Koga hecamo? To ni prava slika. Imajmo iskreno odprto razpravo. Poročvata sta poskušala razlikovati med tremi stebri. Ko govorimo o konvergenci znotraj evroobmočja, da, seveda, potem moramo razpravljati o reformah in strukturnih reformah. Takrat da, vendar pa potem razpravljamo tudi o tem, zakaj v tem trenutku niso reforme zadane simetrično, zakaj države s presežki ne, nima enakega, zakaj do njih nimamo enakega pristopa kot do tistih, ki Malo primankljaj. Torej, konvergenca je potrebna z obeh strani, drugače konvergence ni. Ta razprava je potrebna. Če govorimo o simetričnih pretresih, pa vemo, da so naložbe ključne. Vemo, da mora biti dokončana bančna unija. To je omenil tudi gospod Dajseblom včeraj. Vendar pa potem se tudi ne delamo, da je to enostavno. Kajti, ko govorimo o dokončanju bančne unije, govorimo o ključni potrebi po evropski schemi za jamstva depozitov. To tudi ni enostavno. Ne pretvarjamo se, da imamo že kar dokončano bančno unijo, potem pa asimetrični pretresi. Razprava na to temo tudi tukaj moramo biti pošteni. Kajti, če vemo, da monetarne politike tukaj skoraj nič ne morejo narediti in da fiskalne politike tudi ne morejo veliko narediti in če vemo, da zasebni sektor ni sposoben prevzeti svojega deleža tvegan, potem imamo nekaj, čemur je ne potrebno vse čas dodajati pogoje. Torej, prenehamo s to mantro, da je potrebno izvesti strukturne reforme. To je kot tesar, ki vse čas z istim kladivom toče po žeblju, pa krivi žebel, pa ni krivi žebel, ampak kladivo. Torej, potem tudi sklad za nujne razmere. Tudi o tem je potrebno govoriti. In potem seveda to moralno tveganje, kako bomo pa prispevali ta sklad. Mislim, da smo s predloge sprememb želeli razlikovati. Najprej, da moramo imeti proticiklične prispevke, skraj za eh, nujne slabe razmere, da bomo torej vedno imeli sredstva. In na teh naših predlogih sprememb smo skušali podati vzpodbude za prispevke, tako da se gledamo, kako se skušamo rešiti makroekonomskih neravnovesij in kako bi lahko torej prispevali v takšen sklad. To smo skušali zagotoviti, poleg tega pa skušamo imeti tudi varnostno klauzulo, da če vidimo, da, da nekatere države članice pridobivajo preveč, to je predvsem 661, S tem bi potem lahko se soočili z moralnim tveganjem. Ne delamo pa se, da lahko vse rešijo samo strukturne reforme. Malo sem že sit te mantre. Kar se tiče ESM, pa mislim, da je pomembno vedno imeti tako rezervo tudi za fiskalno zmogljivost, tako da pogoji za ESM, za ESM tudi ne dovolj, zadoščajo. S takim nizom instrumentom, instrumentov lahko dosežemo konverzijo, lahko se soočamo z asimetričnimi pretresi in to je potrebno storiti. Moramo preseči naše politične mantre in voditi inteligentno razpravo za inteligentne rešitve. Najbolj pomembno pa je, da imamo to razpravo tudi na nacionalni ravni. Če sem iskren, se ne želim zanašati na velike konference v Bruslu, kajti tam se samo govori koncu pa moramo imeti te razprave v nacionalnih parlamentih. Z otepljivimi rezultati sicer bo razprava ostala teoretična in to ni dovolj. Hvala lepa. Marko Cani. E, Hvala lepa. Tudi sam bom kratek. Rad bi se zahvalil obema poročevalcema. Onda pa kot sem že dejal na sestanku poročevalcev v Senci, se ne strinjam s tem, kar je v poročilu in ne strinjam se z upanjem, ki se namenja temu instrumentu kot čudežnemu zdravilu za težave evromoča. Fiskalna zmogljivost za evromoče, tako kot se to oblikuje, mislim, da ni prav zasnovano. Prepričan sem, da tak instrument ne bo vodil do makroekonomskih neravnovesij. Prepričan pa sem, da vse skupaj ne bo delovalo. Če tega ne priznamo, potem zanikamo desetletja ekonomske teorije o skupnih valutnih prostorih. Tega si evroobmoče ne zasluži, tega ne potrebujemo. Vidimo torej poročilo, ki pogosto omenja določene sisteme, ki pa naj ne bi bili stalni. Če pa želimo dobro delovati, potrebujemo stalne transferje. Sveda to je politično problematično dan danes, kajti dve največji državi območja boste imeli volitve leta 2017. In ne morem si predstavljati, da bi Merkel ogrozila svojo volilno bazo, ko bi dejala, da bo 150 milijard ali 200 milijard evrov vsako leto morala transferirati periferiji. Vendar pa Nemci tudi sami vedo, kaj se je dogajalo pri združevanju Nemčeje danes pet zvezdnih držav nekdanje vzhodne Nemčije, še vedno ima težave in so odvisni od stanih transferjev Zahoda. Torej, to očitno ni instrument, ki bi lahko pomagal evroobmočju. Je potem še druga težavna področja. Gre za institucionalizacijo sklada za bailout. Zamisel je, da bi naj to spremenili v Evropski monetarni sklad. Vendar pa mislim, da je to nevarno. Konec koncev, spomnimo se, kako je trojka neslavno propadla, ko so skušali razreševati težave v Grčiji in tudi IMF svojo politiko. Ni uspela in je tudi povzročila škodo, pa tudi pri državah izven evroobmočja. Če bi sedaj imeli še Evropski monetarni sklad, ki bi deloval podobno kot IMF, bi me to skrbelo. Evroobmoče pa po drugi strani potrebuje nekaj čisto enostavnega. In mislim, da bomo prej kot slej, prej kot slej morali o tem razpravljati. Namreč dovoljevati nihanja v menjalnih tečajih različnih držav članic. In Maastricht ima popolnoma nesmiselna pravila, ki ne temeljijo na ekonomski logiki in uničuje pravo jedro Evrope. Potrebujemo ustrezen črt dane investicije, naložbe v infrastrukturo, v izobraževanje. Danes pa ta absurdna pravila pakta zavirajo veliko držav pri sledenju svojim politikam. Konec koncev se bomo o tem morali pogovoriti. Uh... Hvala lepa. V imenu ENF. Je kdo tu? Ne. Tako da prehajamo na Catch the Eye. Prvi je gospod Hökmark. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa. Mislim, da moramo poudarek nameniti temu, kako se izogniti različnim krizam, katera so tista osebinska vprašanja in težave ekonomskih, ekonomije Evropske unije, premajhna konkurenčnost in preslaba struktura ekonomije. Če si ogledamo težave evropske ekonomije, imamo pri nas 10 do 15 odstotkov više davke kot v kateri koli drugi primerljivi regiji. In to seveda škodi naložbam. Vemo, da tudi neposredne investicije izgubljajo pomen tega nekega kapitala, ni ne smemo pa seveda povečevati javne porabe v javnih proračunih. Seveda pa moram dodati, in to je že bilo omenjeno, da imamo slabo zmogljivost v EU. In to so proračuni držav članic. Preveč vlad je napačno si tolmačilo pak za stabilnost in rast menili so, da je minus 3 maja. To ni res. Minus 3 je zgornja maja. V dobrih časih je potrebno vrčevati, da ste potem v slabših dneh pripravljeni se odvati. In ta zmogljivost je lahko veliko boljša, če se z njo ravna ustrezno, ne pa tako kot mi. In mislim, gospod predsedojoči, da ekonomskih težav Evropske unije ne moremo rešiti z novimi institucijami in novimi pravili. Potrebno se je osredotočiti na institucije in pravila, ki jih že imamo. Imamo že instrument za proračunsko zmogljivost in to je pakt za stabilnost in rast. Uh, Hvala lepa, Eder Guardia Zabarci. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Včeraj je minister Kazimir, ko smo govorili o tej eh, proračunski eh, zmogljivosti, rekel, da moramo najprej opredelili eh, instrumente, potem pa moramo ugotavljati, kako jih bomo financirali. To drži. Torej, zelo dobro moramo opredeliti instrumente za to, da lahko vemo, kakšna financiranja potrebujemo, ampak istočasno pa ne moremo narediti veliko korakov naprej, če nimamo nobene ideje o tem, kako bomo nekaj financirali. Ne moremo tako utopično razmišljati teoretično o vsem tem. Torej, eh, če ostajamo na tej splošni ravni, eh, lahko rečem, da. Za to poročilo Böge Beres eh, velja, da vsaj na fiskalni eh, ravni potrebujemo nekaj usmeritev glede financiranja teh instrumentov. Če želimo, da se proračun euroobmočja vključi v eh, proračun Evropske unije, potem mora, se mora to odvijati izven večletnega finančnega okvirja. Drugič, treba je to financirati Eh, na eh, drugačen način z drugimi sredstvi, kajti sicer eh, bomo itak takoj že naleteli na ta prak. In tretjič, ne smemo poskušati sredstev iskati v splošnem proračunu Evropske unije, tako kot se že financirajo določene politike. Torej, toliko glede tega. Na to zvedika eh, Ekon, gospod Eikart eh, je govoril o eh, mantrah, sama lahko izpostavim te napačne mite. Torej, če spoštujemo eh, pravila, če spoštujemo Maastricht, eh, potem bo vse v redu. To je en takih eh, mitov. In Španija je pokazala, da to ne drži. Španija je bila 2008 tista država, ki je spoštovala vsa pravila Maastrichtske pogodbe in danes je situacija zelo drugačna na to strukturne reforme. Torej, to vsakič, ko slišim za strukturne reforme, eh, mi resnično gredo vse dlake po konci. Torej, tu eh, Ne gre za, samo za strukturne reforme, gre za to, kaj želimo doseči in kakšne strukturne reforme potrebujejo in v katerem sektorju. Naprimer, v nekaterih eh, sektorjih eh, je bolje, če nimamo strukturnih reform, drugot pa eh, velja drugače. Torej, vse je odvisno od ciljev, ki jih želimo doseči in o reformah, ki uh, jih želimo. Torej, uh, osmih letih od leta 2008 do 2016 lahko ugotavljamo, da nismo eh, še nadomestili eh, izgub, torej imamo mm, določeno rast, ki ostaja šipka. Torej, vsa, vse, vsi ukrepi, ki smo jim sledili v zadnjih osmih letih, niso, eh, niso nujno privedli do pričakovanih rezultatov. In to so morda mantre, miti, ampak kakorkoli že, treba je o tem razmisliti. Hvala lepa. Trije razlogi so za fiskalno zmogljivost v poročilu. Najprej asimetrični pretresi. Če imamo državo članico v valutni uniji, ki ima asimetrični pretres, potem je logika za vzpostavitev monetarne unije taka, da bi se ta država članica morala odzvati na te pretrese s fiskalno politiko, seveda ne z monetarno. Če pa si pogledamo primere asimetričnih šokov in strinjam se s tistimi, da takih pretresov ni bilo na veliko, tega ne smemo mešati s pomankanjem konvergence. To je druga stvar. Če si pogledamo primere v evroobmočju, potem vidimo, da so prizadeli države članice, ki niso imele fiskalnega manevrskega prostora. To so bile države, ki so imele ali premaklaje pod tremi odstotki, niso mogli povečevati porabe, istočasno pa so bile visoko zadožene. In seveda, iskale so nove instrumente, morda fiskalno zmogljivost. Razlog za krizo v teh državah je bilo pomankanje fiskalnega manevrskega prostora. In to zato, ker niso spoštovali pravil za primankljaj in dolg. Če ne bomo rešili tega in če bomo tako imeli fiskalno zmogljivost, kaj se bo zgodilo? Pozabili bomo na primarne razloge vzroke za krizo. Tudi, če bomo spostavili fiskalno zmogljivost, bomo v razmerah kot tiste države, ki niso spoštovali pravil v preteklosti, tega ne bodo počeli niti v prihodnosti. Kakšen smisel pa potem ima imeti fiskalno zmogljivost, ki bo nekakšen enostranski transfer tiste države, ki ne spoštujejo pravil. Toliko torej o teh asimetričnih pretezih. Drugi razlog spobude za strukturne reforme. In tukaj se mi zdi tveganje veliko, kar se tiče moralnega tveganja. Kakšno spodbudo pa bi država članica imela za izvajanje strukturnih reform, ki so pripravljene za določene države članice? Potem bi prišli do tega, da bi države članice enostavno počakale, dokler ne bodo dobile sredstev in bi potem naredili nekaj, kar jim bo prid. Kako se lotiti tega, kako se zaprstaviti moralnemu tveganju? tretji argument za varovanje v primeru brezposobnosti. Če imamo visoko brezposobnost, to lahko povzročijo ciklični razlogi, da pač pride do krize. Ampak tukaj se potem spet vrnemo k fiskalni politiki. Mi te moramo manevrski prostor za uravnavanje popraševanja. Če tega ni, ker je preveč zadolžena, potem ima država težave. Onda pa rešitev seveda ni fiskalna zmogljivost. Prej bi morali urediti fiskalno plat, da bi spet pridobili fiskalni manevrski prostor. In potem morda je razlog za brezposobnost strukturni. Trg dela je tako tok in organiziran tako, da določene države trpijo zaradi visoke brezposobnosti. In spet zdravilo je strukturna reforma na trgu delovne sile da bo postal bolj prožen. Seveda, morda je to anatema za mnoge, ampak mislim, da to moramo ponoviti. To je tista mantra, ki jo moramo ponoviti. Tisti, ki so entuzijastični glede fiskalne zmogljivosti v Evropmoču, eh, moramo pomniti, da seveda nisem proti, vendar pa moramo najprej preveriti, zakaj se ni spoštovalo fiskalnih pravil in potem izboljšati zmogljivost držav članic in jih pozvati, da spoštujejo pravila. Čeprav imajo države članice 3, 4, 5 odstotno stopnjo manevrskega prostora, imajo še vedno ogroženost, kar se tiče strani asimetričnih pretresov. Zato mislim, da bi si lahko pogledali to povezavo z drugimi instrumenti, naprimer tudi z zasebnimi instrumenti za delitev tveganja. Kapitalska, Unija kapitalskih trgov, tako dalje. Zaključite, prosim, pravi predsednik. Pet minut že govorite, se opravičujem. Dobro, sem končal. Od Levandovski not to repeat too much uh, and time also in... ne bom preveč ponavljal, tudi seveda jaz potrebujem veliko podatkov. Zdi pa se mi, da se za to fiskalno zmogljivost v evromoču nekaj skriva. Domneva, da enostavno ni mogoče zagotavljati izpolnjevanja dogovorjenih fiskalnih pravil v evromoču. In drugič, države članice niso dovolj pogumne. Pustiti to politično mantro. In to potem seveda počuje stroške dela države ali krivijo Brusel ali pa čakajo na fiskalne spodbude, ki bi prišle s to fiskalno zmogljivostjo. Nisem se navičal manter strukturnih reform. Če bi naj konvergenca šla v obe smeri, potem je potrebno vedeti, kje smo, ali gre za uspešnost kot izhodišče za konvergenco ali dobra predstava, ali gospod Šreder, ki pripravlja konkurenčnost Nemčije, ali države članice, ki se enostavno zdržijo in niso pripravljene na strukturne reforme. Če imam prav in če je to domneva, ki tiči za konvergenco, konceptom fiskalne zmogljivosti. Potem to pomeni, da je moralno tveganje neizogibno. Ko ustvarjamo take fiskalne vzpodbude za reformne prioritete, ki so potrebne za globalizacijo. In to ni prav posebno pozitiven zaključek. Hvala. Hvala lepa. Preden dam besedo poročevalcema sem želel odgovoriti gospodu Hökmarku, ki je že očal. Seveda je velika razlika, ali ste del monetarne unije ali ne. Če niste, potem imate še druga orodja, naprimer. Torej, menjalniški tečaj, to je v primeru švedske in polske, ne pa v primeru držav članice Evropmoča mislim, da je v študiji IMF e jasno rečeno, da je glavna značilnost EMU z izključenimi pristojnostmi za ekonomsko politiko, da bi lahko imeli ekonomsko politiko za za predstavitev s petrisej na ravni EU. Sedaj pa so razmere take in to prihaja do protislova, da imamo široko kritiko, predvsem monetarne politike, da smo na meji. Nekateri menijo, da smo šli predaleč. Torej, smo sedaj v okoliščinah, ki prvotno verjetno niso bile mišljene in vidimo torej, dokam lahko monetarna politika gre. To je odročena meja. Razen, če kdo misli, da lahko gremo predvsej prek tega, kar smo že storili. To pa se postavlja pod vprašanje strani veliko. Potem imamo seveda vprašanje omejitev fiskalne politike na nacionalni ravni. Tukaj lahko najdemo različne poti, vendar pa jasno je, da imamo veliko metve za nacionalne fiskalne politike, za soočanje z asimetričnimi pretresi. In tudi seveda nimamo orodja menjalniškega tečaja znotraj evra. Torej je resnično težko govoriti, da ne potrebujemo orodja. Saj zaenkrat sploh nimamo nobenega orodja. Imamo stroge omejitve za fiskalno monetarno politiko, razen če si ne želite ne omenih kršitev pakt za stabilnost in rasti. Torej, nimamo orodi. Zelo težko razumemo spraševanje o samem konceptu. Seveda potem politične težave, tranzicija in vse to to je omenjeno v poročilu, veliko predlogo sprememb, pa lahko še naprej pokaže, kako bi lahko imeli postop, postopni proces, ko bi imeli omejeno iskalno zmogljivost in bi potem postopno šli prek tega. To je že omenila Eder, ni mi potrebno govoriti o tem. Žal pa odločen poziv da naj se izognemo ideološki razpravi, ni nekaj, kar podpirajo drugi. Ravno nasprotno, opogumljam poročevalca, da naj bo sta praktična, pragmatična, kajti, če želimo sedaj biti preveč ideološki, potem to ne bo prineslo nič prispevek IMF mislim, da je zelo koristen in predlagam, da si to pozorno pregledate. Tako sedaj bom predal predsedovanje. Prosim, Pablo, žal moram oditi. Samo še poročevalca sta, kdo bo prvi. Prvo, še prosim. Eh, Najlepša hvala. Ker nas ni več tako veliko, pozno je že bom zelo hitro to preletela. Ne bom se poglabljala v podrobnosti posameznih komentarjev, bi pa želela povedati nekaj, kar se mi zdi presenetljivo. Vsi se zavedamo tega, da smo trenutno v času napetosti in izrazite euroskepse. In to so vedno odločilni trenutki za Evropo. Vedno Evropa v takšnih trenutkih napreduje. V primeru bančne unije smo to lahko izpeljali ravno zaradi tega, ker smo se znašli v krizi. In danes smo znova v krizi tudi v smislu naložbe v naša gospodarstva in konvergence ter različnih pretresov, ki se dogajajo tudi po britanskem referendumu. Mislim, da je spet nastopil, nastopil tak ključni trenutek, Mislim, da bi morali izkoristiti to priložnost in narediti korak naprej. Ter se spustiti po poti, po kateri moramo iti, čeprav se proti temu borimo že več let. Seveda so pomembne ugotovitve pri tem mednarodnega denarnega sklada. Kar zadeva moralno tveganje Pa lahko povem to. Kaj je interes Grčije ali Portugalske, da ne bi izvedli reforme, če se na koncu znajdejo pod nadzorom trojke in je ogrožena ter omejena njihova suverenost, prav tako tudi manevrski prostor. Nobenega interesa ni za to. In do moralnega tveganja ne pride zaradi nespoštovanja pravil. Ne. Bistveno je to, da se ne upošteva vseh vidikov evropskega gospodarstva in realnosti. To moramo upoštevati, če želimo premestiti te izzive. In tako kot vi, menim, da naša gospodarstva morajo izvajati reforme vendar pa s paktom o stabilnosti očitno nismo našli ustreznega mehanizma za reševanje te situacije. In seveda je jasno, da govorimo o učinku moralnega tveganja, to je čisto običajno. V imenu moralnega tveganja torej ne moremo preprečiti vsakršnega napredka. In zdi se mi, da z to formulacijo moralno tveganje označujemo vse in na ta način prepričujemo kakršnokoli obliko napredovanja pri tem. In zaradi tega ne bomo storili tega, kar moramo danes storiti, zato da bi šli lahko naprej. Glede tega, kar je povedal Darius Rozati, glede ugotavljanja, ali so pretresi simetrični ali nesimetrični. No, mislim, da sem se na to že deloma odzvala, gre predvsem za nespoštovanje proračunskih predpisov. Simetrična kriza učinkuje na določene države članice tudi, na asimetričen način, ko pride do takega pretresa. To je jasno. In zato v enem od predlogov spremembe piše, da moramo upoštevati izhodišča posameznih ekonomij. Ko govorimo o rešitvah, ki naj bi jih uporabili, zato da se soočimo z asimetričnimi tveganji, pa se izrisujeta dva vidika. v dobrih letih bi morali več vrčevati. Za slabe čase, to je zamisel, ki obstaja že toliko časa in sprašujem se, zakaj take politike nismo izvajali. In tukaj ne gre za nepripravljenost držav članic, mislim, da gre tukaj za nekaj drugega. Očitno nismo uspeli vzpostaviti dinamike, ki bi nam omogočala spoštovanje tega temeljnega načela dobrega upravljanja. Glede minimalnih nadomestil za brezposelne. Mislim, da ne gre za to, da bi povzročali, da bi upravljali delo na mesto držav članic samih. Prav tako ne bi želeli posegati v mehanizme, ki obstajajo v različnih držav članicah. Ne, gre za bližitev asimetričnega pretresa, na osnovi česar bi lahko zagotovili preprečevanje cikličnega, ciklične brezposobnosti. Kako se ciklična brezposobnost, če je hitro ne odpravljamo, pretvori v strukturno brezposobnost? No, to je verjetno odvisno od tega, kako upravljamo z evro območjem. Poiskati moramo mehanizem, da se bomo lahko soočali z ciklično brezposobnostjo, saj bomo sicer ogrozili evropsko gospodarstvo. Ne bom preveč dolga. Še zadnja pripomba glede tega, kar je povedal Fabio Demaci. Orodje za makroekonomsko gospodarstvo ravnovesje nismo dobro uporabljali. Tudi gospod Maragala je omenjal to. Meni je sicer všeč ideja evropskega javnega dobrega. Se pa sprašujem glede zgledov, ki ste jih navajali v smislu varnosti in obrambe. Ne vem, ali bi to lahko specifično oziroma neposredno povezovali z evroobmočem. Tukaj bi morali temu posvetiti še nekaj več pozornosti. No, žal mi je, da sem bila nekoliko daljša, kot sem namravila, vendar je dobro, da izkoristimo take priložnosti za to, da lahko poglobimo naše razumevanje. To pa bo prispevalo tudi k oblikovanju kompromisov. Najlepša hvala, gospa Beres, zdaj pa še gospod Boge. Hvala lepa nikoli nisem skrival, da si lahko predstavljam, da bi na koncu, upam, da skupnega uspešnega dela, preoblikovali naš naslov tega poročila. Da bi govorili o stabilizaciji evroobmoča in proračunskih težavah, s katerimi se soočamo, torej s fiskalno zmogljivostjo. Tukaj dam prav kolegi Rosatijo in Levandovskemu, paziti moramo, ko govorimo o zaupanju in po eni strani to, kar je bilo uspešnega včasih krize, nedvomno, kar je vodilo do izboljšanja sprem odločitev in postopkov, tega ne smemo zanemariti. In potem premislek našega kolega iz Italije, iti nazaj v 70. leta, no, veliko zadovoljstva, saj ne ve, o čem govori. preberite si, kako so izgledale valutne razmere takrat, kako je vse kolabiralo. Zato smo poskušali pospešiti razvoj skupne valute. Ampak seveda, zgodovina je pa zgodovina in vseh ne zanima. Zato torej je pot cilj. Tudi analiza, zakaj imamo določene ukrepe, ni jih dovolj zakaj smo tudi pri pravilih bili preveč kompleksni, namesto da bi se osredotočali na ključne elemente in jih potem dejansko zahtevali v interesu vseh odrežencev. In seveda, ko potem na koncu govorimo o proračunskih zmogljivostih, seveda ne sme biti to usporedni proračun, ki bi postavljal obstoječe instrumente pod vprašaj, ali počejo to kar strukturni skladi socialni skladi, tako ali tako počnejo sporedno. Ne, to ne, to mora biti jasno. Ampak tudi, ko govorimo o moralnem tveganju, seveda se moramo temu izogniti. Jasno, sicer ne bomo verodostojni, vendar pa bodimo pošteni. Tudi pri sedanjih instrumentih, ki jih že imamo, pa smo jih ustvarili samo zato, da bi opravili še kaj nad nacionalnimi interesi. Tudi v vseh projektih, ki so financirani z EFSI, so lahko predmet razprave, ali bi jih imeli, če tega ne bi bilo. Torej, to je potem skupen svežen poštenosti. In ne govoriti samo o tem, da bo sedaj s to fiskalno zmogljivostjo nastala težava moralnega tveganja na podlagi lastnih izkušenj bi dejal, da gremo naprej s strukturnimi reformami, tudi reforma trga dela, v nekaterih je zadena, v drugih ne. Vendar pa istočasno moramo paziti na to, da ohranimo ravnovesje. Če si na primer ogledam Nemčijo, mojo državo, na katerih področjih imamo napotene delavce, tako smo zagotovili več zaposlitev, vendar potem tisoče mladih, ne samo kratkoročno, temveč tudi srednjeročno, če ni prave zakonodaje in če ni ravnovesja med sindikati in delom, potem dolgo ostanejo v takih delovnih razmerih. Najprej imajo plačo, vendar potem, potem je potrebno zakoviti tudi plačo in potem samo prelagamo te težave. Tako da, prosim, ne pretiravamo pri tem vprašanju in nečesa tudi ne smemo pozabiti. Ko vidimo obveze za strukturne sklade, znatne vsote v nekaterih državah ali kot v Grčije, zahtevamo ponavljam se, vendar moramo to še enkrat omeniti, da bi v petih letih popolnoma prenovili državo, da nam pa v eni zvezdni državi ne uspe zgraditi most prek kanala, kjer danski proizvodi prihajajo v EU. V desetih letih tega ne moremo zgraditi in narediti načrta. Obresti pa so tako nizke, kot če nekoli. Kljub temu prihaja do zamud. Zakaj je tako malo zaupanja? To se moramo vprašati. In kje lahko mi, torej na nacionalni ravni, federalni ravni, včasih tudi na evropski ravni, zadržiš po Evropskega parlamenta, naredimo stvari tako zapletene, da tega nihče več ne razume. Preberite knjigo Why Nations Fail. Vsi, vsaka država se mora malo poprašati o sami sebi in pomisliti. kaj pomenijo spremembe, ki jih zahtevajo. In to velja tudi za evropske institucije. Tega ne smemo zanemariti, če želimo biti verodostojni. Kar se tiče vprašanja financiranja, mislim, da lahko potem to, kar je že bilo rečeno, kako bomo torej lahko vse skupaj uredili, tako ne vemo, kaj se bo zgodilo po Brexitu. Če želimo iti po določeni poti, moramo biti realistični in si ogledati ukrepe, s katerimi bomo potem prišli do dogovorov o prihodkih ali pa če bomo vse čas ustvarjali neka sredstva satelite izven proračuna, ki ne bodo pod nadzorom parlamenta. Mislim, da je to tudi nuja, da tudi tukaj imamo jasno stališče. Hvala lepa za vse predloge. Imeli bomo še en sestanek koordinatorjev in počevalcev senci in se bomo pogovorili o tem, kaj bi naredili z drugim delom poročila. Mislim pa, da je jasno, da potrebujemo ESM, čeprav bi to bil Evropski monetarni sklad, vendar pa kako bo potem vse skupaj organizirano, raven upravljanja, da bomo tudi tukaj našli pravo rešitev, glede na dejstvo, da bomo v prihodnje 27 terica. katere ima ena država opt-out vse ostale pa načeloma, ko bodo pripravljene in zrele za to, se bodo priključile evroobmočju z vsem, kar je s tem povezano. Tako da imamo tudi tukaj nove razmere, ki jih moramo potem upoštevati pri strukturi upravljanja. Tiste države, ki niso evroobmočju, so tudi lahko navzoče, to je dobra ureditev, ki jo že imamo. Brooke, Hvala lepa. Vote... Preden končamo, naj vas upozorim, da bomo 26. septembra glasovali o mnenju na odboru, na plenarnem zasedanju pa med drugim zasedanjem oktobra. Najlepša hvala.